bene colleghi diamo inizio alla commissione benvenuti a tutti dobrodošli vsi na sestanku najprej bomo sprejeli dnevni red še prej pa naj se vam opravičim za manjšo zamudo ki jo imamo po krivdi koordinatorjev. Torej, najprej sprijetje dnevnega reda. Dragi kolegi, predvideli smo, da naj bi se nam pridružil um, nekdanji predsedujoči svetu v času irskega predsedstva, gospod Simon Koveni, uh, ampak žal je zadolžen v svoji državi danes in jutri in z, se zato ne more pridružiti našemu sestanku. Minister Koveni eh, se zato iskreno opravičuje in izraža svojo razpoložljivost za izmenjavo mnenj z odborom v mesecu septembru. Tako da, če ni kakšnih pripomp na dnevnih red, ga v tej obliki tudi sprejmemo. Naj vam še sporočim, da je današnji sestanek tudi na internetu, torej se prenaša preko spleta, tolmačenje pa imamo na voljo v vse jezike prisotne v našem odboru. Četrta točka sprijetje zapisnika se seje 29. in 30. maja 2013. Če ne bom do konca sestanka dobil nikakršnih pripomp na zapisnik, se smatra, da je zapisnik sprijet. Zdaj pa k peti točki. Vzpostavitev mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti. Poročevalec je Giancarlo Scotta. E, kolegi, glasovali bomo o konsolidiranem besedilu uredbe o poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji. To je besedilo, za katerega smo se nekje dogovorili. O poročilu poročevalca Skota smo 31. maja že glasovali. Um, sedem amadmajev je že bilo sprejetih v okviru prvega branja. Naj vam povem, da je tudi potekal že prvi trialog, torej kar nekaj tehničnih sestankov. 24. Um, januarja, 9. aprila in ob drugih datumih. Ta konsolidirano besedilo um, odraža izide teh srečanj in o besedilu se je poročevalec dogovoril skupaj s poročevalci v senci med in po pogajanjih. Uh, želite morda besedo, gospod poročevalec? Ne, postopkovno vprašanje, gospod Anjo. Uh, nekoliko sem v dilemi svojo glasovalno kartico sem pustil v napravi v strasburgu torej zdaj lahko glasujemo brez kartic ali pa vztrajate na teh karticah v tem primeru bom moral po kartico pa ne vem če bom nazaj do konca glasovanja kaj naj storim ni problema bom poskrbel za to ni problema irače garcija perez ja hvala Eh, jaz imam isto težavo, tako da mislim, da bo treba tu poenostaviti način glasovanja. V redu nadaljuje predsedujoči. Prav. Torej, začnimo z glasovanjem. Eh, Anjoj in Irače nimata eh, glasovalne kartice in samo ona dva lahko glasujeta z dvigom rok. Sedaj pa glasujemo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 Torej, kako glasuješ, Mark? Proti. Ok, proti. Bene, è stato approvato con 20... No, 20 glasov za, 8 eh, proti, 2 vzdržana. Čestitke, gospod Skota. Mark Tarabella. Samo vprašanje... Eh, Želel bi, da ne bi smeli misliti, da evropski stroj ne deluje zaradi selitve med Brusljem in Strasburgom, saj imamo vsi na voljo dve glasovalni kartici in če ste eno pozabili v Strasburu, imate vedno možnost eno kartico dvigniti eh, tudi tukaj v Bruslju. Hvala, Mark, za to pojasnilo. Zdaj pa k naslednji točki na dnevnem redu, to je šesta točka. In sicer trgovinski režimi za nekatero blago pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov. Dragi kolegi, kot veste, sem sam poročevalec za to poročilo. In glede na to, da im, imam še devet predlogov sprememb k osnutku, poročila. Prosim vas za uh, potrpežljivost. Torej, Člani našega odbora so poleg devetih predlogov sprememb, ki smo jih že imeli, uložili še drugih šest predlogov sprememb. Poleg tega pa imamo tudi še mnenje, ki je bilo sprijeto v odboru INTA, za katerega je poročevalec naš kolega Albert Des. Mnenje odbora INTA vsebuje še enajst predlogov sprememb. Zdaj, kar se tiče glede na politični dogovor v zvezi z. Um, skupno ureditvijo trga vas prosim, da umaknemo predlog spremembe, ki zadeva odstavek 3.3 v členu 43, saj smo v zvezi s tem že dosegli dogovor. In zaradi usklajenosti s tem dogovorom eh, predlagam, da umaknemo amedmaje od 1 do 7. Potem, kar zadeva predlog spremembe številka 8 gospe Ajuzo v um, mnenju iz odbora INTA, se moramo tudi o tem izreči. Kaj pa zdaj? Bo besedo dobil še gospod Des ali bomo glasovali takoj, tako kot je bilo rečeno? Uh, In tudi v tem primeru bomo upoštevali glasovanje kolege Anjoja. Oziroma, tokrat bomo tako ali tako glasovali z dvigom rok, tako da ni težav. Kdo je za? In ta tri. Kdo je za? Proti. Z dvigom rok glasujemo. Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Sprijeto. Zdaj pa glasujemo o INTA 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. INTA 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Mislim vsaj, da je. <laughs> Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. INTA 6 za, proti, vzdržani oziroma za, zdaj pa proti, vzdržani, rekel bi, da je to sprijeto. Je treba to preveriti. V redu. Torej elektronsko preverjamo glasovanje o INTA 6. Glasujemo. Konec glasovanja. torej za, ja, je sprijeto. 15 proti 15, ampak s tem, da je anjo tudi za, je sprijeto. In ta šest sprijeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 3 poročevalca za, proti vzdržani sprijeto. Amandma 4 poročevalca za, proti vzdržani sprijeto. Amandma 5 za, proti vzdržani sprijeto. Amandma 13 za. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 14. Ajuso, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zdi se mi, da je to zavrnjeno. Inta 7 za. Proti. Želite preveriti? V redu. Torej, elektronsko preverjamo predlog spremembe 14 AJUSO. Glasujemo elektronsko. Upoštevajte, da je Anju za. Irače pa proti. Okay. Agnu za i rače proti. Marjan. Sonce me je udarilo v glavo, tako da sem na robe glasovala, sprejela bi v plus, torej za. It's not too late. Eh, dragi kolegi še enkrat bomo glasovali še enkrat glasujemo o amandmaju štirinajst ajuso glasujemo dobbiamo tener conto solo di due upoštevati moramo samo še dva dodatna glasova eden za eden proti torej petnajst petnajst zavrnjeno torej Zdaj pa glasujemo o INTA 7. Glasujemo z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprijeto. Amendma 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o amendmaju 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amendma 8. Tu moramo glasovati v dveh delih. Prvi del amadmaja in ta 8 za, proti vzdržani sprijeto. Drugi del za, proti vzdržani sprijeto. Tudi drugi del je sprijet. Amandma 9. Imamo ustni predlog spremembe da bi spremenili rok, torej namesto pet, sedem let. Pri eh, predlogu spremembe 9 imamo torej ustni predlog spremembe, tudi ta eh, v skladu z dogovorom v zvezi se skupno ureditvijo trga, ki smo ga dosegli in sicer v angliščini. From, not five years, but seven years. Siete tutti d'accordo? Grazie. Allora votiamo. No, če se vsi strinjate s tem predlogom sprememb, v redu, glasujemo sprejeto. Zdaj pa glasujemo o INTA 10. Kdo je za? Dvignite roke. Za INTA 10. INTA 10 za. Proti. Sprijeto. INTA 11 za. Proti vzdržani, tudi tukaj sprijeto. In na zadnje enta 12 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa k uvodnim izjavam. Glasujemo o uvodnih izjavah. Amandma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprijeto in ta ena za, proti, vzdržani, sprijeto in ta dva končni za, proti, vzdržani, spri, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu, ki je tako spremenjen. E, oprostite, o tem glasujemo elektronsko, o zakonodajnem predlogu predlogu eh, glasujemo elektronsko, samo še glasova Agnoja in Irače bomo prišteli. Glasujemo. Eh, konec glasovanja. Agnoj se vzdrži. Torej, sprejeto. 31 glasov za. Zdaj pa še glasujemo elektronsko o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. konec glasovanja in sprejeto. V redu, hvala. Zdaj pa še zadnje glasovanje in sicer za začetek pogajanj s svetom za, doseg, za dogovor v prvem branju. Glasujemo. Konec glasovanja. Spomnite se na vzdržani glas, torej konec glasovanja. V redu, velika večina, 30 glasov za. Najlepša hvala vsem, s tem je ta točka zaključena. Tako smo zaključili z glasovanji. V redu, dragi kolegi, nadaljujemo s sedmo točko na dnevnem redu. Pozor, sedma točka na dnevnem redu. Nikar naj vas ne zavede uh, naslov te točke v dnevnem redu, namreč dosje, o katerem sedaj govorimo, govori o prehodnih pravilih za reformo skupne kmetijske politike. Gre za besedilo o teh prehodnih predpisih. Poročevalec uh, za to področje je Albert Des. Naj, najprej povem, da ta predlog vsebuje elemente zakonodajnih postopkov za reformo SKP, eh, ki, ok, s katerimi se je ukvarjalo že irsko predsedstvo. Gre za točke, o katerih smo razpravljali že na sestanku koordinatorjev in v bistvu smo še v pogajalski fazi glede vsega tega. To je treba upoštevati. Zdaj bom podal besedo Albertu, da predstavi poročilo. Izvoli. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani kolegi, kolegice. Kot je povedal že predsedojoči, sem veliko o tem govoril že na sestanku koordinatorju. Veliko tega smo že obravnavali skupaj s svetom ampak kljub temu je predlog še vedno v klepajih in eh, dokler pogajanja še potekajo, bo težko zapolniti te oklepaje. Tehnično poročilo je zelo zapleteno poročilo, ker imamo veliko sklicov na druge direktive in pa uredbe. Zdaj pa si moramo skupaj prizadevati, urediti ta prehodna pravila. Prosil bi vas, da mi čim prej sporočite vaše želje za spremembe. Zato vas prosim, da se posvetujete tudi s uh, eh, svojimi vladami. Vse te vaše želje bi potem želel čim prej vključiti tudi v poročilo. Pri razvoju podeželja moramo zagotoviti, da imamo gladek prehod iz enega programa v drugega načeloma imamo tri možnosti. Recimo pri novem programu podaljšamo stare ureditve za eh, eno leto, poleg tega lahko sprejmemo nove programe, ampak tukaj imamo potem tveganje, ker ni nujno, da bodo vsi programi potem sprejeti, tukaj pride do težav. Potem pa lahko imamo stare programe s starim denarjem, ampak tudi to je problematično kajti veste, da nimamo dovolj denarja na voljo. Dogovoriti se moramo o tem, katera možnost bo prišla v poštev, zato vas prosim, da me obvestite o tem. Potem so pa tukaj še uh, spodbude za investicije želel bi, da ne pride do uh, prevelikega odlašanja, tako da se lahko investicije sprožijo čim prej. Tako da lahko poskrbimo za sredstva za investicije v letu 2014. Komisija meni, da je treba določene stvari spremeniti, ampak dejstvo je, da potrebujejo države članice več časa, da bi se lahko odločile o predlogih komisije, ko gre za prožnost. Predlagam vsaj tri mesece. Ne vem, kako si komisija predstavlja, da bi se države članice lahko odločile kar v sedmih dneh se bi bilo treba sklicati ministersko konferenco, da bi se lahko države članice o tem odločile. Tako da menim, da potrebujemo vsaj tri mesece. Zdaj pa še prožnost med posameznimi stebri, s koordinatorji smo se o tem že pogovarjali. Treba je zagotoviti transferje med državami članicami. Komisija je predlagala svoje, mi smo o tem razpravljali. Gre za to, da lahko sredstva prehajajo iz prvega v drugi stebr in obratno. Država članica je imenovala države članice, ki imajo možnosti, da prenašajo sredstva iz drugega stebra v prvega. To so tiste države članice, ki so sorazmerno visoko udeležene v drugem stebru in eh, tako bi bilo smiselno, da bi lahko prenašale sredstva tudi v prvi stebr. Tukaj ne gre recimo za take države članice, kot je Danska, ki imajo le 10 odstotkov v drugem stebru. Ta potem ne bi prenašala eh, sredstvo v prvi stebr. Naj pa omenim eno državo, ki ima precejšnji delež v drugem stebru, to je Bolgarija, predvsej malo pa v prvem stebru. Nekatere države so že izrazile željo, da bi že, leta 2014, eh, da bi že lahko v letu 2014 prenašale sredstva. V poročilu imamo pomembne vidike, dosti krat so uporabljeni še oklepaji in znotraj našega odbora se moramo pogovoriti, kako lahko to odpravimo. Poleg tega lahko nekatere države članice ohranijo stari sistem. Treba se odločiti, katera sredstva bodo prenesena, ampak pri tem je treba razmišljati tudi o tem, ali lahko potem leta 2017 še enkrat odpremo okno, da stvari korigiramo, če bo treba. To pomeni, da bo treba stvari sproti ocenjevati. Potem je tukaj področje sladkorja in vina. Pri sladkorju je bil sprejet sklep, da se stvari podaljšajo do leta 2017. Potrebovali bomo ureditev, eh, da lahko eh, sedanja ureditev traja do leta 2017. Tukaj moramo še preučiti, eh, kaj je še potrebno. Tako to sem nakratko predstavil predlagam, da vse skupaj upeljemo postopoma. Ne bi bilo smiselno, če bi enostavno rečemo 1. januar 2015 se začne kmetijska reforma. Vmes potrebujemo posamezne točke, recimo eksterna konvergenca. Zato potrebujemo mogoče manj časa, lahko začnemo že leta 2014. Tukaj ne gre za tako velikih prenosov, ko gre za eksterno konvergenco konvergenco pri tistih državah, ki so tukaj največ zajete, eh, to so baltske države. Nekatere stvari bi lahko čim prej uredili. Sam bi želel poročilo pripraviti čim prej. Naslednji uh, teden bom uh, stvari lahko že poslal v prevajanje. In mislim, da lahko eh, konec septembra se skupaj že zaključimo. Začetek septembra ne bi bil realističen, tako da mislim, da lahko o tem potem uh, se pogajamo konec septembra. Toliko z moje strani. Molto bene, grazie Albert. Najlepša hvala, odlično, Albert. Slišali smo sedaj predstavitev tega izredno pomembnega poročila o prehodnih predpisih in zato še enkrat prosim naj vas eh, naslov te točke na dnevnem redu ne zavede. Gre dejansko za prihodne določbe, ki zadevajo celotno reformo skupne kmetijske politike. Eh, Rik Andrijo, na to gospa Kostinger, so prosili za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa Albertu Desu za predstavitev poročila. Mislim, da gre za zelo pomembno, žgočo temo za vse države članice, zlasti tiste, ki imajo visoke deleže na področju podeželskega razvoja. Prizadevati bi si morali, da bi bil prehod oblikovan čim bolj preprosto. Doslej sem vedno izhajala iz tega, da bi bilo najbolj smiselno, financirati stare programe z novim denarjem v tem prehodnem uh, letu. Potem pa imamo še rok, 1. januar 2015, eh, tam pa bi potem eh, prilagodili še plačila za neposredna plačila. Zagotovito moramo pravno varstvo za kmetije. To je bistveno. Za mnoge države, tudi za Avstrijo, bi bilo izredno pomembno če bi sredstva za investicije spet lahko izplačevali. In tukaj je predlog komisije absolutno nezadosten. To bi bilo možno tudi pri zadnji reformi. Pred sedmimi leti smo ravno tako imeli prehodno leto in eh, našli smo rešitev. Problem je v tem, da veliko držav članic že nekaj mesecev, celo let, uh, ne more splačevati investicijskih sredstev, zato ker so v prvih letih ta sredstva obsežno izplačevala in zdaj čakajo kmetije eh, že nekaj časa na novo obdobje. Zelo pomembno bi bilo, da bi kmetijam uh, zagotovili rešitev glede subvencij. Ampak mislim, da bi lahko naši rešitev tako, da bi lahko tudi stari programi še naprej dobro funkcionirali. Mogoče eh, bi lahko stvari rešili tako, da bi države članice pooblastili, da tam naprejšnja plačila prevzamejo nase, da se jih nekako pooblasti, seveda na podlagi obstoječih meril. Za to leto tako da se potem kmetom omogoči, da vložijo zahteve. To bi bila možnost, ki bi bila izvedljiva. Poleg tega pa pozdravljam eh, časovnico, ki je bila predstavljena, torej da glasujemo o tem poročilu konec septembra. Menim, da je največji problem, ki ga imamo trenutno v kmetijskem sektorju, ravno negotovost. Imamo sicer politični sklep, nimamo pa jasnih smernic, kaj bo eh, s to reformo, kaj bo prinesla kmetom. Tako da kmetje že nestrpno čakajo, da bodo zagotovljena sredstva. Čim prej moramo glasovati o tem in najti rešitev. Hvala lepa. Erik, a te la parola. Hvala, Elizabeth. Erik, naslednji, potem pa George Lyon. Oui, merci, président. Donc, nous pas eu de, de... Hvala lepa, predsedojoči. Glede na to, da nimamo uh, pisnega stališča poročevalca, uh, se bom izrazil glede poročila 7 in 9 eh, glede proračuna, kajti vse to je povezano v pripombah, ki jih slišimo. Uh, torej seznanil sem se z eh, predlogi komisije eh, in izrazil bom svoje mnenje glede teh predlogov. Torej nasplošno naj povem, da tisti del reforme, ki se eh, nanaša na razvoj podeželja, za vse to velja, da se horizontalna pravila uporabljajo od januarja 2014. To pa ne velja za tiste direktive, ki se nanašajo na. Eh, bolj eh, globoke posege v kmetijsko politiko. Kot je komisija eh, sama dejala, je bolje, če se najprej pripravi kmetovalce na to, pa tudi pripravi upravo na vse te pomembne spremembe, ki so temelj reforme. Vsi smo v izmenjavah ugotovili, kakšna so stališča zlasti tudi z Eh, predstavniki sektorja, da so te reforme zelo pričakovane in zelo pomembne tudi za tiste državljane, ki pričakujejo, da bo reforma tudi odgovorila na vse eh, njihove težave. To bo omogočilo številne pomembne spremembe. Naši pogajalci so se zelo potrudili, da so dosegli trialog eh, še pod irskim predsedstvom, sedaj pa je pomembno to, da vse te spremembe tudi uresničimo. Moramo eh, se dobro zavedati, kakšna je realnost in moramo tudi pokazati, da Evropa dejansko tudi uresničuje eh, te reforme. In pomembno je tudi, da vsi prehodni ukrepi gredo v to smer. Kar se tiče neposrednih pomoči, mislim, da je pomembno, da dosežemo zelo hitro reforme na eh, ravni uresničevanja zakonodaje. Za tiste dele skupne kmetijske politike, za katere je z upravnega stališča relativno lahko izvesti uh, nova pravila. Naprimer, glede nevezanih eh, pomoči, to je relativno lahko uresničiti vsaj v nekaterih državah eh, in to so eh, tisti ukrepi, ki jih je treba čim prej uresničiti že leta 2014. Kar se tiče neposrednih pomoči, tu prehodne, prehodni ukrepi posegajo zlasti eh, na področje, ki ga ureja večletni okvirni program. In predlagam, da se eh, vsi ti posegi, ki jih predlaga komisija, ne bi uresničevali linearno, eh, temveč skladno tudi s potrebami držav, držav in pa skladno z uh, razporeditev sredstev, ki je predvidena za države. Za 2014 komisija predlaga, da bi se preneslo samo tisti del pomoči, ki so povezane z uh, dejansko kvadraturo uh, posesti in To je povezano tudi z direktivo, okvirno direktivo o vodah, ampak to lahko povzroča težave pri razvoju podeželja. Države članice morajo vedeti, da bo vse to predvideno tudi v prihodnih eh, načrtih, kajti sicer lahko pride do tega, da države ne bodo dobile povračila sredstev strani Evropske unije. Glede tega bi svetu predlagal dvoje. Eno je, da se še doda eh, dodatne ukrepe, zlasti tiste, ki eh, pomagajo in infrastrukturi in pa eh, naložbam v reformo in pa da se proračun 2007-2013 podaljša še do konca 2014, zato da se zagotovi finančno stabilnost za države članice, kar se tiče povračil sredstev. Na ta način se bomo izognili temu, da bi države, ki bi jih skrbelo, da bodo utrpele finančno škodo, eh, pač zavrnile uresničevanje teh eh, ukrepov. Na ta način bomo lahko zagotovili tudi eh, investitorjev, da bodo, se la, bodo lahko razvili in tudi um, ustvarili nova delovna mesta. Mislim, da je to zelo dobro za vredostojnost in za imidž Evrope. Hvala, zdaj George Lyon, potem pa Capola Santos. Uh, hvala lepa predsedojoči, hvala Albert uh, za uh, te ažurirane informacije. Mislim, da razmišljate zelo jasno glede eh, implementacije nove kmetijske politike in z njimi povezani eh, programi in ukrepi na ta način imajo države članice možnost, eh, da te ukrepe lahko resničijo kar se da hitro. Kar se tiče plačil, mislim, da bo to trajalo malce dlje do 2015. Verjetno, če si pogledate samo število delegiranih aktov, ki jih bo treba pregledati in eh, potrditi, bo treba počakati že do konca novembra, preden bomo sploh lahko videli, eh, kakšna je situacija, kaj še le, preden bi lahko karkoli uresničili podrobno. Kar se tiče e, sporazuma o finančni disciplini, mislim, da je to področje, kjer bi bilo dobro, če bi prešli uh, na uh, nov eh, sporazum, zlasti kar se tiče vprašanja, kdo plačuje kaj. Kar se tiče uh, stebrov, mislim, da je povsem ključno, ne glede na to, kaj se parlament uh, odloči glede neposrednih pomoči pri uh, pode, razvoju podeželja, dosejih uh, razvoju podeželja. Tu bi bilo ključno, da imamo skupno uh, stališče in da nimamo enega enega svežnja ki ga pripravi parlament in drugega ki ga pripravite vi mislim da je um, potrebno da to uskladimo preden uh, gremo naprej. dragi kolegi Jaz bi želel samo izkoristiti to priložnost, da po eni strani izrazim kolegu Desu vse sodelovanje za pripravo tega poročila o reformi SKP. Zelo pomembno je, da smo tukaj čim bolj usklejeni. Določena vprašanja so še ostala nedorečena po izteku irskega predsedstva. Mi v parlamentu imamo mandat za pogajanja o vseh poglavjih reforme SKP in e, na srečo se svet s tem strinja, tako da moramo ta pogajanja še zaključiti. E, Eh, imamo pa še določene točke iz eh, teh prehodnih določb oziroma prehodne uredbe, ki jih moramo razrešiti. Tako da eh, moramo še izoblikovati naše stališče za pogajanje, glede na to, da so stališča sveta precej oddaljena od stališč parlamenta, še zlasti kar zadeva sredstev, ki naj bi se prenesla iz drugega v prvi stebr. Vsekakor pa gre za področje, ki je precej zaprto in zdi se tudi, da je manevrski prostor za pogajanja precej ozek. Tako da morali bomo še voditi pogajanja o vseh teh vidikih in to na takšen način, da uh, bomo lahko stališča parlamenta uveljavili. Ne moremo namreč pristati na vse to, o čemer se je svet že nekako odločil in kjer ne namerava popuščati in si tako škoditi sami sebi. Danes smo o tem že razpravljali na sestanku koordinatorjev. Poskušali bomo sedaj sicer oblikovati še kompromisne predloge in eh, seveda bom navezal stik s poročevalci v senci, zato da bodo kompromisni predloge, ki jih bomo oblikovali, imeli čim širšo podporo. Tako bomo oblikovali skupni široki svežen, o katerem bomo glasovali na plenarnem zasedanju v Strasburgu v mesecu oktobru. E, številne točke iz tega pogajalskega svežnja pa so neposredno povezane in vplivajo na poročilo kolega Desa, tako da e, zato še enkrat ponavljam svojo pripravljenost za sodelovanje pri tem dosjeju. Hvala lepa, sedaj pa fejmo.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 da leto 2014 ne bo izgubljeno leto za kmete. Zagotoviti je treba investicije, treba je zagotoviti, da ne bo prišlo do odlačanja nove perspektive in pa do izgub zaradi nove kmetijske reforme. Pozdravljamo tudi časovnico, ki je bila predstavljena. Hkrati pa bi želeli, da se v tem poročilu poudari tudi prožnost držav članic, tako da lahko leta 2014 določena sredstva, ki so v proračunu, uporabijo. No, gotovo je pa še nekaj točk, o katerih se lahko uh, pogovarjamo. Želim, da bi čim prej dosegli kompromis. Grazie. Adesso Brita Remers. Ja, danke. Um, ich denke, das ist gut, dass... Brita, prosim. Ja, mislim, da je pomembno, da se čim prej dogovorimo o spremembah. Albert je govoril že o trgu sladkorja. Kompromisni predlog je že dokaj blizu, tako da mislim, da bomo lahko uredili to področje treba je pogledati v poročila, treba se je orientirati na podlagi tega, kar je v poročilu, e, tako lahko poskrbimo za ustrezne prehodne ukrebe. Seveda moramo glasovati o spremembah kmetijske reforme, ampak e, določeni dogovori so znotraj e, že zajeti, tako da. E, bomo nekako lažje lahko oblikovali e, naša stališča za prehodno obdobje. Se pa veselim razprave, ki bo sledila na to temo. Molto bene, grazie. Non ci sono altri iskriti. V redu, hvala lepa. Drugi kolegi niso prosili za besedo, zato bi preden dam spet besedo poročevalcu gospodu Desu, dal še besedo, če si jo želi, predstavniku komisije oziroma generalnega direktorata Agri. Mislim, da je predstavnik tukaj, izvolite. Uh, Um, Hvala lepa, predsedujoči. Ja, uh, strinjam se s tem, da je ta predlog uh, zelo nujen. Moramo ga sprejeti pred koncem leta, zato da bomo uh, imeli določeno raven gotovosti glede tega, kaj se bo dogajalo v letu 2014 glede okvirnega, večletnega okvirnega programa in pa eh, konvergentnosti, fleksibilnosti med eh, stebri. Tu smo predvideli prehodne ukrepe in glede na to, da pogajanja o večletnem eh, okvirnem programu še niso finančnem načrtu, prosite, še niso eh, končana. Še ne vemo, kakšni bodo vsi ti elementi v kontekstu reforme in zato bomo morali pač naknadno to prilagoditi, da bodo vsa, vsi ti teksti eh, usklajeni. Ampak kot eh, rečeno, eh, ključno je, da imamo to prožnost in pa konvergentnost med stebri. Kar se tiče razvoja podeželja, dejstvo, da imamo tu možnost, da se ukrepe, stare ukrepe financira z novim denarjem, se pravi gre za ukrepe, ki so povezani z živalmi in to je neposredno povezano z uresničevanjem um, neposrednih plečil in to je razlog, zakaj smo predvideni tu posebne ukrepe. Za vse ostale elemente uh, ni potrebe za takšne prehodne ukrepe. In na teh področjih eh, bomo pač eh, uporabljali eh, reformne ukrepe, kar se da hitro. Če primerjamo to z drugimi strukturnimi skladi, vidimo, da tudi tam ni nobenih prehodnih ukrepih. Nov denar je pač porabljen za nove programe. E, to so pravila in ni razloga, da bi se zavlačevalo z uresničevanjem teh um, ukrepov. Torej gre resnično samo za zelo specifično vprašanje ukrepov, ki so povezani z živalmi, kjer bomo imeli te prehodne ukrepe. In ne nazadnje, Kar se tiče sladkorja in vina, mislim, da ni nobenega razloga, da bi imeli eh, v teh uredbah kakršnekoli prehodne eh, ukrepe. To, o tem smo se že pogajali, politični sporazum je sprijet in to bo pač prenešeno v eh, ustrezne zakonodajne akte. Zato mislim, da ni nobenega razloga, da bi tu predvideli še kakšne prehodne ukrepe. Hvala. Eh, dobro hvala preden dam besedo albertu dessu bi želel najprej pozdraviti kolege delegacije elizabete jegl ki eh, sodelujejo v tem odboru ki prihajajo iz nemčije torej jih eh, pozdravljam in dajem besedo elizabet in nato albertu dessu elizabet hvala lepa predsedujoči eh, danes dopoldne sem skupino že pozdravila tako da mi tega ni treba ponavljati to so vse ljudje ki bodo dejansko tudi udejanjali kmetijsko politiko o kateri mi razpravljamo ampak eh, imam pa eno vprašanje če sem ustrezno razumela menim da smo si vsi enotni Eh, da je treba poročilo, ki ga pripravlja kolega Des, pripraviti čim prej. Ni nam pa popolnoma jasno, ali imamo ustrezno časovnico. Časovnica, ki je tudi ustrezna za kmete. Kolegi so že izrazili različna mnenja. vemo, kakšna naj bi bila časovnica, potem je potrebno še prevajanja, ampak eh, zanima me, če je vse že točno določeno, da bomo imeli točno časovnico, da še letos pridemo do rezultata. Vem, da to leži eh, pri srcu tudi Albertu in pri tem ga zelo podpiram. Bene, grazie Elisabeth, allora la parola finale ad Albert Des. Dobro, sedaj dajem besedo Albertu Desu za zaključek. Ja, fin... Hvala lepa za besedo. Sveda sem v težki situaciji oziroma mi smo v težki situaciji, kaj ti pišemo poročilo, veliko pa je odvisno od večletnega finančnega okvira. Elizabet bi želel zagotoviti, da si prizadevamo ostati v časovnici. Seveda je vse bolj natesno, ampak Prizadevati si moramo po najboljših močeh, če želimo vsem skupaj glasovati konec septembra. Dejstvo je, da moramo tesno sodelovati. Moja prva ugotovitev je bila, da moramo tesno sodelovati. Poročevalci, poročevalci v senci, ki se ukvarjajo s kmetijsko reformo, vsi si moramo prizadevati, da dobimo smiselne uredbe, ureditve, ki uh, bodo na voljo kmetom v naslednjem letu. Seveda imamo različna mnenja, ta so bila tudi izražena. Tudi komisija je že povedala, potrebujemo nove programe, dejstvo pa je tudi, da potrebujemo tudi še stare programe, tako da potrebujemo kompromis, ki bo ustrezen. Če si pogledamo ukrepe, lahko rečem, da se nekoliko ne strinjam eh, s komisijo, zlasti ko gre za investicije. Investicije je treba zagotoviti. In prosil bi, da komisija to v svojih poročilih tudi upošteva. Leta 2014 eh, bi potrebovali ustrezne investicije, tako da pozivam, da to čim prej uredimo. nimam več kaj dosti dodati. Če v prihodnosti ne bomo potrebovali posebne ureditve za sladkor in vino, potem se mi ne bo treba osredotočiti na to. Eh, potem se bomo lahko osredotočili le na tisto, kar je zares potrebno. Ne bomo potrebovali dodatnih prehodnih ukrepov najti moramo kompromis. Predlog, ki ga bomo pripravili, bo gotovo treba še spremeniti, prilagoditi večletnemu finančnemu okviru. Če pa kaj ne bo zajeto, potem bo to uh, pokrito s predlogi sprememb, ki bodo izraženi septembra. No, z naše strani lahko zagotovim, da se bomo držali časovnice, tako da bo lahko prišlo do pravilnega izvajanja. No, moji sosedje tukaj eh, bi si želeli, da kaj tudi prej uredimo in izvedemo, ampak jaz lahko le zagotovim, da si bomo po najboljših močeh prizadevali, da z upravno, upravno pravnega vidika vse uredimo tako, da bomo lahko celovito izvajanje začeli 1.1.2016. ko pa gre za neposredna plačila, mislim, da tega ne bomo mogli zaključiti leta 2014. Hvala lepa za vse informacije, hvala za prispevke pri razpravi. In to bom se vključil v svoje poročilo. To bene, grazie kolegi. Possiamo... Zelo dobro, hvala kolegi. Sedaj pa gremo k naslednji točki in sicer je to osma točka ohranjanje proizvodnje mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah po prenehanju veljavnosti sistema mlečnih kmot. kvot. Poročevalec je gospod eh, Herbert Dorfman. Kolege, to je naša prva izmenjava mnenj o tej izredno pomembni temi, ki zadeva proizvodnjo mleka v gorskih območjih in drugih težkih območjih kjer so okoliščine za proizvod, pridelavo mleka e, zelo zahtevne, zaradi česar moramo temu področju posvečati posebno pozornost, saj bo ukinitev mlečnih kvot pomembno vplivala na kmetijstvo in razvoj podeželja teh območij. Herbert Dorfman prej pa še Albert Des. Se upravičujem, še eno pomembno informacijo imam. Kolegi so mi ravno kar povedali, da pri ureditvi trga ni nobenih prehodnih uh, ureditev. In to je zelo pomembna, uh, pomemben, uh, pomembna informacija. Grazie Albert per la precisazione. La parola... Hvala Albert za to pojasnilo. Sedaj pa zares Herbert Dorfman. Hvala, predsedujoči. Kot je že bilo povedano, pomembno je, da obravnavamo temo proizvodnje mleka v gorskih območjih in pa v območjih z neugodnim položajem v Uniji. Dejstvo je, da je tudi komisija v zadnjem poročilu o tako imenovanem soft landingu rekla, da je treba poskrbeti, da bodo stvari tekle brez težav, ko bo prišlo do odprave kvot. To je zlasti problematično v oddaljenih regijah in pa gorskih območij. Dejstvo je, da so tam stroški proizvodnje mleka višji. In ravno tiste kmetije, ki delujejo v teh težkih Eh, okoliščinah se težko razvijajo. Dejstvo pa je, da so to območja, kjer imajo bolj malo alternativ glede proizvodnje. Če imate strma območja, tukaj ni dosti izbire. Tukaj lahko imate le živali, ki se prehranjujejo s travo in tako je proizvodnja mleka ena od redkih možnosti za gospodarstvo. V skupni ureditvi trga doslej še nismo uspeli unesti novih ureditev na področju proizvodnje mleka. Začenjam delati na poročilo. Želel bi našteti nekaj tem, ki jih bom obdelal. Tukaj gre za prvo izmenjavo mnen v našem odboru. Eh, naštel pa bom teme, ki so po mojem mnenju zelo pomembne. Najprej prvi steber kmetijske politike. Govorili smo že o reformi. V nekaterih državah članicah imajo historični model obračunavanja in eh, zato so nekatere kmetije oziroma podjetja na slabšem, zapostavlja se tista, ki so v zapostavljenih območjih. Ko gre za nevezena plačila, bi se lahko situacija eh, s prihodnjo reformo še poslabšala. Lahko bi lahko bi se zgodilo, da ravno eksterna konvergenca stvari še poslabša. Zato je treba omogočiti tudi nevezna na plačila. V drugem stebru kmetijske politike imamo nekaj novih možnosti, Za tiste, ki se ukvarjajo s programi za razvoj podeželja, gre za regije ali pa države članice, to je odvisno od države članice. Recimo imajo specifične programe, ki skrbijo za zaščito in izboljšanje mlečne proizvodnje v gorskih območjih in pa območjih z neugodnim položajem. Upozoriti je tudi treba, da so ravno v teh območjih investicijski stroški izredno visoki, kajti tukaj so pogoji težji kot drugot. In eh, tako je pomembno, da imamo možnost izkoriščati tudi drugi stebr, tako da se tem kmetom zagotovi eh, enake konkurenčne pogoje. Pomembna stvar, pomemben problem v mnogih gozdarskih območjih je transport, prevoz mleka iz kmetije v obrate za predelavo. Zdaj, ko bodo kvote odpravljene, se ta situacija še zaostruje. Stroški eh, mleka se bodo na ta način povišali. Zato je treba premisliti, ali ne bi vsaj v okviru državnih pomoči našli nek način za izravnavo teh visokih stroškov. Tako da bi potem uh, gorske kmetije oziroma podjetja imeli enako izhodišče. Menim, da je neposredno trženje in pa predelava dobra možnost, zlasti tam, eh, kjer gre za turistično razvita območja. Na ta način eh, so zagotovljeni tudi trgi za te specifične prezvode in to je treba izkoristiti in ustrezno podpreti. Na koncu bi pa še dodal, da je treba premisliti, ali ne bi ravno na ravni tržnih organizacij našli možnost za nekaj, kar še ni bilo obravnavano v okviru trialoga. E, pri nas v odboru smo pa to že podprli. Gre za možnost, da na ravni podjetij za trženje in pa predelavo uvedemo posebne programe za podporo. Tako bi lahko izboljšali trženje. Mogoče tudi nova oznaka proizvod iz hribov, tudi to moramo podpreti in eh, zagotoviti, da bo javnosti bolj vidno. Tako bi pomagali vsem tistim podjetjem, ki skrbijo za predelavo mleka eh, v zapostavljenih območjih. Toliko. To so tiste glavne teme, o katerih sem razmišljal. Seveda, da gre zdaj samo za osnutek, eh, nestrpno pričakujem mnenja kolegov in kolegic. Pripričan sem, da mi boste to poslali tudi v pisni obliki v naslednjih dneh, tako da lahko začrtam smernice. Moja časovnica je podobna kot pri prejšnjem poročilu gospoda Desa. Pred poletnim odmorom bi napisal poročilo in potem bi 2. Eh, septembra na zasedanju odbora govorili o tem predlogu. Ravno 2. septembra se načrtuje razprava v zvezi z mlekom in pa kvotami, tako da bi bilo smiselno, če eh, tudi mi takrat predstavimo svoje stališče. Vsem kolegom in kolegicam se že vnaprej zahvaljujem za vse prispevke. Hvala. Grazie, Herbert. Iniziamo il dibattito. Hvala lepa. Začeli bomo z razpravo. Več kolegov je prosilo za besedo. Gospa Kostinger je prva. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala Herbertu Dorfmanu za pobudo in pa za pripravljenost delati na tem zelo občutljivem področju. Zahvaljujem se za to, da je pripravljen iskati rešitve za prihodnost v sektorju mleka. Na ta način bomo lahko omogočili življenje tistim, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo v zadevnih območjih. Mislim, da moramo na to gledati kot na našo dolžnost. Gre za to, da zagotavljamo raznolikost in da upoštevamo, da imamo različne izhodišča. In tukaj gre za gorska območja, ki so zelo specifična in za nje potrebujemo tudi posebne rešitve v okviru pogajanj SKP, ko gre za razvoj podeželja. Težko razumem, zakaj se postavlja pod vprašaj proizvodnjo mleka v gorskih območjih. Kajti absurdno bi bilo, če ne bi mogli uh, Eh, s neposrednimi plačili zagotoviti ustreznega, eh, ustrezne rešitve za proizvajalce mleka v gorskih območjih. To je pomembno zanje. Zagotovo pa moramo doseči vsaj izravnavo zaradi višjih proizvodnih stroškov. Pa tudi zato, da so ljudje sploh pripravljeni delati v tako težkih okoliščinah. Na ta način zagotovimo dodano vrednost gorskim območjem. Zahvaljujem se poročevalcu za predstavljene tematike. E, to so res področja, kjer lahko zagotovimo izboljšaje. Treba izkoristiti, povečati dodano vrednost e, vseh teh proizvodov. V središču pozornosti pa mora biti dejstvo, da imajo od tega koristi tudi uporabniki teh zelo kvalitetnih proizvodov. To je tudi pomembno vprašanje. Ne smemo pa pozabiti, da so te regije, te kmetije velika dodana vrednost za mala in srednje velika podjetja v regijah. Gre za nadaljne predelovalce, gre za dobavitelje. Tukaj je kar nekaj dodatnih delovnih mest v takih gorskih območjih in pa območjih z neugodnim položajem. Mislim, da je strateško to zelo pomembna točka poročila. Ko gre za večjo podporo ali posebno obravnavo, ko gre za trženje, si lahko dobro predstavljam, da moramo tukaj najti rešitev, ki povdarja sodelovanje pozdravljam tudi žig kakovosti za gorske proizvodnje. To je treba nadgraditi, razdelati. Na ta način so lahko te regije še bolj vidne. Veselim se, da bom lahko sodelovala pri tem poročilu in gospodu Dorfmanu se še enkrat zahvaljujem za pobudo. Martin Ošling je pojagnil. Hvala. Martin Ošling. Ja, eh, herr dorfmann du hast ganz gute ansätze geliefert. gospod dorfmann je podal dobra izhodišča za razpravo nečesa pa ni omenil in sicer ko je šlo za pogajanja glede mlečnega svežnja je bilo jasno da ni bilo dosti pripravljenosti strani komisije in pa sveta, da bi obravnavali tudi te stvari. Nismo govorili o tem, da morda potrebujemo določe usmerjanje na trgu. Tu gre za proizvodnjo mleka v, v območjih s neugodnim položajem. Eh, je dejstvo, da pri liberalizaciji trga ti proizvajalci skoraj da več nimajo možnosti. V Nemčiji imamo nasplošno trend, da se mleko proizvaja tam, kjer je seveda tudi, uh, eh, ker so tudi žitarice uh, bolj na voljo, ne pa tam, kjer so trajni pašniki. No, ko gre za mleko iz gorskih območjih, ne gre samo za alpske regije. V Nemčiji imamo tudi sredogorje, kjer nimajo dosti drugih možnosti in dejstvo je, da gre tukaj za precej drag program. To je treba upoštevati pri naši razpravi. Tudi ko se pripravljamo na razpravo s komisijo, Eh, oziroma za konferenco septembra. Vse to moramo zajeti v ureditvi. Tega ne bi smeli enostavno pokopati in si reči, zdaj pa gremo na našo agendo in potem vidimo, eh, kako bi pomagali kmetom v gorskih območjih. Treba je gledati celovito, kako urediti, kako uravnavati trg, ko gre za mlečne proizvode. Kako bo, ko potečejo mlečne kvote? O tem je treba razpravljati, saj nimamo prepovedi razprave. Te stvari je treba nadalje razviti, tako kot so povedali že kolegi prej. Grazie, Martin eh, eh Agnew. E poi... Hvala, Martin. Sedaj je gospod Agnew. Across... Hvala lepa, predsedojoči povsod v Evropi in na britanskem otočju se soočamo s to dilemo oziroma s to težavo, da posamezniki eh, želijo eh, izvajati mlečno kmetijstvo v zelo neugodnih okoliščinah. Ne morejo se razširiti, zato ker um, zemlja ni dovolj dobra. Um, na takšni zemlji tudi ne morejo gojiti vseh pridelkov, ki bi jih želeli, eh, zato morajo precej stvari uvažati, kar pomeni, da eh, se tudi tovornjaki prevažajo potem po zelo slabih cestah, kajti mleko je treba eh, pobirati vsaj štirikrat tedensko. Zato se sprašujemo, koliko je to smiselno ali ne bi bilo bolje, če bi imeli sklad, ki bi tem ljudem omogočal, da se uh, predčasno upokojijo oziroma da uh, začnejo z drugo dejavnostjo. Naprimer, lahko gojijo uh, ovce, kar je veliko bolj primerno za takšna uh, območja. Naprimer, vemo, da pač za uh, očerejo potrebujemo travo in uh, pašnike in to je za takšno območje veliko bolj primerna kot uh, mlečno, mleč, pridelava mleka. To ni več svet, ki uh, smo ga imeli v preteklosti in ne moremo živeti v preteklosti. Grazie, Gneu. Brita, e poi si je kjer jeski. Ja, Hvala, Brita. Es ist klar so, dass. Ja, jasno je, da na gorskim, gorskih območjih, kjer proizvajajo mleko, imajo više stroške zaradi danosti. Ampak eh, tukaj ne gre samo za proizvodnjo mleka, gre tudi za druge dejavnosti. Pomembno je, da se v teh območjih ohranja kmetijska dejavnost. Um, neposredno je to povezano potem tudi uh, Eh, z drugimi dejavnostmi oziroma posredno s turizmom in tako pride do, dola, do dodatnih delovnih mest. Treba je izkoristiti razvoj podeželja, treba je podpirati strukture, ki skrbijo za to, da se vse te slabosti nekoliko izravnajo. Kot sem rekla, da podjetje te kmetije ne proizvaja samo mleka, proizvaja tudi druge proizvode, ki so del podeželja. Na ta način se ohranja poseben izgled podeželja in v to je treba ulagati. Zato potrebujemo ustrezne strukturne programe. Mislim, da je to dobro izhodišče. Herbert, dobro se mi zdi, da si stvari eh, zastavil zelo široko. Gre za kvazi tri stebre. Uh, kmetijstva. Podaril si tudi dejstvo, da imamo tukaj različne značilnosti, da je treba eh, bolje organizirati trženje. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do poplave zahtevkov, kajti tukaj ne gre samo uh, za ta gorska območja. Uh, obstajajo tudi druga območja, ki imajo recimo samo uh, travnike ali pa so zelo nizko, uh, kot je to na nizozemski. Dejstvo je, da so si morali kmetje na teh območjih nekaj izmisliti, ampak te stvari so ponavadi draže in to je treba vse zajeti, tudi ko stvari strukturno urejamo. Mi zdaj govorimo o glavnem proizvodu, ki je mleko, ampak če se osredotočimo na eh, gorska območja, je kmetijstvo zelo pomembno tudi za turistično dejavnost. Treba je okrepiti eh, to povezavo med turizmom in pa kmetijstvom. To že zdaj v teh regijah obstaja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 Torej, eh, če se pridružim temu, kar je povedal gospod Egnjo. Eh, tudi, če bi to držalo, bi še vedno mogli eh, te osebe vnaprej obvestiti o teh podrobnostih, ampak sam mislim, da ta tema, se pravi proizvodnje mleka na splošno in pa situacija po izteku kvot, mislim, da smo od potem že razpravljali to tudi uredili v svežnju o mleku. Sedaj potrebujemo še podrobnosti v tem svežnju. Mislim, da je potrebno, pomembno, da imamo to poročilo. To je tema, ki jo je bilo potrebno podčrtati, se pravi proizvodnja mleka v neugodnih uh, območjih eh, in majhnih kmetijah, to je zelo pomembno. Tu gre tudi za življenski stil, tudi za preživetje v teh eh, neugodnih razmerah, zato mislim, da so vse te povezave s svežnjem o mleku tudi zelo pomembne tu in ne smemo uh, se oklevati uh, pri eh, tem vprašanju. Vemo, da je bilo precej eh, odločitev, ki so bile sprejete, ki jih bo sedaj treba uresničiti, ampak eh, mislim, da bi morali to narediti tudi postopno. To mora pa to seveda postati realnost ko sedaj zaključujemo razprave o reformi, mislim, da lahko rečemo po eni strani, da eh, smo eh, se malce zakasnili, ampak po drugi strani pa je bolje eh, stvari narediti pozneje kot nikoli. Pomembno je, da ta sektor podpremo in menim, da bi morali tudi spremeniti naš pristop pri eh, podpori teh ljudi iz nacionalnih verov. Ko si pogledamo te zelo majhne kmetije, vidimo, da imajo te zelo majhen vpliv na trg, kajti večinoma gre to za majhno lokalno proizvodnjo, za turiste in tako dalje. In vpliv teh eh, pridelovalcev na uh, evropski trg je zelo majhen, zato mislim, da bi lahko dovolili tudi um, določeno podporo iz nacionalnih proračunov. Seveda mora to komisija nadzorovati, ne smemo sedaj. Uh, podpirati uh, iskrivljene konkurence, ampak mislim, da moramo biti po drugi strani bolj prožni. Morali bi omogočiti uh, podporo, naj si bo za prevoz mleka ali za predelavo. To je zelo pomembno, zato ker ta podpora bo ključna za preživetje te proizvodnje. In moramo se spomniti tudi na to, da so eh, ta gorska področja zelo raznolika, imamo zelo veliko regionalnih proizvodov in imajo tudi drugačen pristop k proizvodni ti ljudje. Eh, to je izraz življenskega stila in pa um, tradiciji in zato Mislim, da moramo to podpreti. Vesel sem, da o tem govorimo danes in da bomo o tem govorili tudi v prihodnosti, tudi kar se tiče vprašanje proizvodne, torej se nanaša na eh, majhne kmetije in eh, veseli me, da smo o tem govorili danes. Hvala. Hvala, Santos, poj Jim Nicholson. Hvala, Luiska Paula Santos. Hvala lepa, gospod predsednik jaz bi se tudi želel na kratko oglasiti v svojem imenu, pa tudi v imenu kolega Luisa Pavla Alviša, ki je poročevalec v senci za to temo in ki zaradi političnih zadolžitev v naši državi tukrat ni prisoten. Eh, sam, kot vedno pravim, izražam globoko zaskrbljenost zaradi položaja v sektorju za mleko vključno s spremembami, ki jih prinaša reforma SKP za gorsko območje, območje z neugodnim položajem in druga bolj radljiva območja. Sam sem zadovoljen, da je gospod Dorfan poročevalec za to temo, um, ker se tudi on zaveda problema ukinitve mlečnih kvot. Že v naši državi uh, se soočamo s problemi v zvezi s tem, zato ker je tretjina mleka, ki ga uporabljamo, iz drugih držav, iz Amerike in od drugot. In zato So, alternati so potrebni alternativni ukrepi, ki jih je omenjal že kolega Dontan, zato da bomo ublažili negativne učinke te reforme SKP-ja, saj je stanje zelo zaskrbljujoče. Zato kom pričakujem študijo, katere izvedbo je zahtevala Evropska komisija in ki jo pričakujemo meseca uh, septembra. Tako da pričakujem, da bomo imeli na voljo nekatere blažilne ukrepe, vsaj za določene regije, za tiste, ki so najbolj ogrožene in najbolj randljive in eh, ki bodo najbolj eh, utrpele zaradi ukinitve mlečnih kvot. Tako da V zvezi s tem bo naš poročevalec v senci Luiz Alves seveda na voljo za sodelovanje s kolegom Dorfmanom, da se bodo še dodatno osvetlila določena vprašanja iz tega poročila. Hvala. Naslednji je Jim, na to pa George Lyon. Hvala lepa. Ni dvoma, da je mlečna industrija v celoti soočena z negotovostjo kvote bodo postopome, postopome izginile in nov sistem bo vzpostavljen. Spomnim se, kakšno je bilo življenje pred kvotami. In spomnim se, da so, sem bil takrat tudi na odgovornem položaju in takrat so kmetovalci tokli po moji mizi in se pritoževali nad kvotami. Uh, rekoč, da bo to uničilo njihovo industrijo. E, sedaj, glede na to, da je ta sistem tako dolgo obstajal, to še ne pomeni, da bo e, e, njegova odpravitev slaba za industrijo. Kot so že kolegi uh, povedali, smo imeli Eh, tudi ekskurzijo in tam smo se soočili in seznanili z vsemi temi vprašanji. Prepričan sem, da je veliko regij v Evropi, tudi v moji regiji, soočenih s temi vprašanji. Eh, seveda je jasno, da so eh, nekatera področja bolj primerna za očerejo, za, za nekaj kravami morda in tako dalje. Eh, ampak to je gotovo eh, vprašanje, ki bo eh, težko vprašanje, ali je to kmetijsko vprašanje, ali je to družbeno vprašanje, kako bomo to rešili. Mislim, da preproste rešitve ne bo. Ko sem se vrnil na sestanek in sem tudi razumel kolega, ki je govoril nemško, ki je uporabil uh, Eh, izraz soft landing, eh, to je izraz, eh, ki ga zelo pogosto slišimo. Slišali smo ga tudi takrat, ko je svet, ministerski svet sprejel odločitev o odpravi kvot s tem, da je obljubil soft landing. Sam sem bil odgovoren in tudi poročevalec pri poročilu o kvotah. To je bil zelo skrbno pripravljen svežen in eh, sprašujemo se, če imamo dovolj varovalk v tem svežnu, dovolj varovalk za prihodnost. Eh, to se bo morda izkazalo tudi na razpravah na visoke ravni septembra. Ne vemo še, o čem bomo razpravljali, ampak nekaj, kar moramo narediti in kar moramo upoštevati eh, znotraj eh, reforme SKP je naslednje. Nikoli, komisija, nikoli več komisija ne bo imela možnosti, da bo tako dolgo ustrajala na tem, da ni nobenih težav v sektorju mleka, kot je to eh, storila Eh, v obdobju dveh let, ko je vsem govorila, da ni nobenih težav, vsi pa smo vedeli, da so težave zelo pomembne. Kmetovalci želijo več, želijo boljšo situacijo in vemo, da. Uh, Eh, vsaj tisti med nami, ki smo eh, pripravili svežen o mleku, ki smo se pogajali o tem, nam je jasno, da niti svet, niti komisija ne želi v teh eh, težko dostopnih območji ljudi, ki bi pridelovali mleko. To s tem se je treba soočiti, ampak tega nihče noče videti. Če želimo te, ta področja ohraniti, kakršna so, potem je treba za to plačati določeno ceno. Ti ljudje tako živijo in želijo tako živeti in zato imamo tudi mi odgovornost. Ne vem, kako ste drugi rešili ta problem oziroma kako si predstavljate, da ga boste rešili, ampak za ta področja moramo nekaj zagotoviti, kajti nespremljivo bi bilo, Eh, dolgoročno, če bi dopustili, da bi eh, te dejavnosti izginile. In zato je pomembno, da imamo to poročilo. Ko smo pripravljali sveženo mleko, je bilo jasno, da bo eh, to predstavljalo posebne težave v, na območjih ki so težko dostopna, ki uh, imajo neugodne razmere, ampak zaenkrat rešitve nimamo. Thanks, Jim. George, e poi McGuinness. Hvala, Jim, George in na to McGuinness. Uh, uh, uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Tu govorim uh, tudi za uh, kolega Pakina, ki je poprečevalec v senci. Uh, žal uh, je. Eh, imela kolegica eh, še eh, drug, druge obveznosti in ni mogla priti iz Finske. Kar se tiče proizvajalcev mleka pred 15-16 leti ni bilo v moji regiji več sploh nobene krave. Ampak v primerjavi z proizvod, z Z izzivi, s katerimi se soočajo kmetovalci na finskem, eh, so tisti, s katerimi smo se soočali na škotskem, povsem nepomembni. Res je, da eh, tu obstaja dejanska zaskrbljenost glede eh, pri proizvodnem mleka, zlasti na severu finske. Kolegica si prizadeva za to, da bi eh, te regije še naprej lahko uživale podporo, da bi ta sredstva bila še naprej na voljo. Ne moremo sprejeti eh, dejstva, eh, da bi to pač vodilo v izginotje teh ljudi. Ne morem, ne morem se strinjati s kolega, ki je rekel, dajte jim nekaj, nekaj evrov, pa ne izginejo. To je, to je nesprejemljivo. Moramo še naprej eh, ta področja in proizvodnjo mleka v teh področjih podpirati. Tudi z družbenega vidika je to pomembno. Moramo tudi pokrajino zaščititi. Torej, kar se tiče phasing outa mlečnih kvot in pa učinka v teh regijah in pa ne gotovost, ki bo to privedlo, verjetno bo, eh, vsaj to je kolegico skrbelo, to privedlo do še večje konkurenčnosti, kar bo za ta področje na finskem eh, zelo neugodno. Tu seveda ne gre samo za te regije, ki ne bodo mogle več proizvajati mleka brez eh, podpore, temveč tudi za cele države, kot je naprimer Finska. Uh, um, Hvala lepa, predsedojoči. Nekako se počutim, kot da bi bila kmetica. Poglejte, koliko dela je bilo opravljenega prejšnji teden, ampak zdaj pa se pa zavedam, da smo delo šele začeli. Uh, gre za prehodne ukrepe, za večletni finančni okvir vse naprej. Herbert in Elizabeth sta nas povabila, da pomislimo na te regije, dejansko jih je vredno zaščititi. In vse, kar lahko storimo, da lahko Herbertu pomagamo v zvezi s tem poročilo, poročilom, bi lahko le podprla. Tudi gospod Agnew je v bistvu spoštljivo govoril o tem, govoril o tem, da da bi se kmetje upokojili. Ampak, če se za to odločimo, bomo morali čez pet let tem kmetom plačevati, da se spet lotijo dela, kajti oni so tisti, ki upravljajo ta območja, skrbijo, skrbijo za njihov izgled, tako da se je treba zavedati tudi tega. Treba je podpreti Herbertevo pobudo, mislim, da je zelo pomembna. Prisluhnimo tudi svetu, eh, kmetom, kako razmišljajo teh regijah potrebujemo življenje. In dejstvo je, da kmetijstvo ohranja življenje. Zlasti to velja za pridelavo mleka. Pomagala vam bom pri pripravi tega poročila in pri vsem delu skozi postopek v parlamentu. Thank you. Yeah, thank you Gospod Egnjo, še enkrat hvala za priložnost, da sem se še enkrat oglasil. Nekako eh, nepošteno je bilo od vas, kako ste govorili o meni prej. Prej sem rekel, naj se upokojijo z dostojanstvom. To ne gre za to, da nekomu date par jurjev, da se upokoji. Gre pa za to, da ti posamezniki ostanejo na kmetijah in delajo na način, ki je veliko boljši za njih in za okolje. Des. V redu, v redu, hvala za vse to. Zdaj pa Alberdes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prijavil sem se, zdaj, ko je spregovoril kolega Egnu. Egnu. Ne moremo enostavno krave nadomestiti z ovcami. Krave so del uh, izgleda tega podeželja, njegov sestavni del. Že sam sem bil na kratko eh, na dopustu pred desetletji. In eh, tam so imeli kmetovalci gorske kmetije s kravami. Kmetje so mi rekli, da so oni navajeni delati v teh gorskih okoliščinah? Kaj ti delo je drugačno, če imate ogromne siluse z razpoložljivo krmo, proizvodnja pa je popolnoma drugačna v gorskih predeljih. Hvala lepa za celotno podporo, ki ste jo izrazili. No, ko pa gre za Finsko in pa izredne razmere na njenih otokih. Dejstvo je, da moramo zagotoviti, da lahko ti kmetje dobijo podporo v okviru drugega stebra. Tukaj ne gre za samo konkurenčnost, pomembno je, da lahko nadaljujejo s proizvodnjo. Gotovo ti kmetje ne bodo povzročili korence. Lahko si pogledamo tudi zgodovinsko, koliko se izplačuje za izravnalna plačila, recimo na južnem Tirolskem ali pa kje druge. Dejstvo je, da potrebujemo podporo v okviru drugega stebra. To je treba zagotoviti, da podpiramo to tradicionalno proizvodnjo. In uh, upam, da bo gospod Dorfman to zapisal tudi v svojem poročilu. Tudi Južna Tirolska situacijo zelo dobro pozna, tako da si bomo po najboljših močih prizadevali doseči pametno rešitev. E Hvala. Besedo dajem spet. Uh martinu potem pa herbertu poudaril eh, bi, da se ne želimo držati le mota, zdaj pa dobijo nekaj dodatka tudi v uh, tistih regijah, ki so na slabšem. Če ne bo denarja, ga tudi ne bomo mogli razdeliti. Eh, dejstvo je, da se sredstva drastično manjšajo. Tudi v Nemčiji ne gre samo za gorska področja, gre za tudi področja iz sredogorja. Eh, treba je zagotoviti spodbude, da bodo te kmetije lahko obstale. Pridružujem se eh, mnenju, da je treba govoriti tudi o tržnih ukrepih. Ne gre samo za to, da damo 50-100 evrov zraven, s tem ne bomo rešili celotnega problema. Zato je treba biti precej agresiven v razpravah s komisijo. če gre za drugi stebr ali pa nevezana plačila. Ne gre samo za to, da bomo zagotovili dodaten denar, treba se lotiti samega bistva. Pa še Herbert za zaključek. Ja, möchte... Hvala predsedujoči. Ne bom povzemal vsega povedanega. Mislim, da je bilo kar nekaj zelo zanimivih pobud, zapisal sem si jih. Prisluhnil sem temu, kar je povedal Martin Heuslinger. V gorskih območjih imamo problem. Če izvajamo tržne ukrepe, o to, kot si jih omenil, potem lahko to velja za celotni evropski proizvodni prostor. Torej potrebujemo enotne ukrepe. Če pa si pogledamo proizvodno mleko v Evropi in če želimo, da bo ta sektor bolj privlačen, ker bomo imeli ustrezne ukrepe. Potem bo to izkoristil najprej tisti, ki lahko veliko sproducira na velikih območjih, ne pa tisti, ki malo proizvede na majhnih površinah. To je treba imeti v glavi pri naših prizadevanjih. Kolegice in kolege, bi prosil za njihove prispevke glede specifičnih ukrepov v gorskih območjih, kot je povedal že kolega Luiš. Gre za specifično razmišljanje o tem, kaj lahko storimo, da dobijo ta območja prednost, neke vrste prednost pred drugimi, pred katerimi so sicer v slabšem položaju. Kot sem povedal, Eh, že večkrat. Lani smo šli eh, k kolegu Köstingu. Potovanje je bilo zelo dobro in koristno. Veliko bolje je, če nekoga obiščeš doma, ne pa da ga pošleš samo v nek penzion. Dejstvo je, da Tam delajo tudi mladi ljudje in eh, ti ljudje ne bi imeli delovnega mesta, če ne bi imeli možnosti zaslužka. Mislim, da je treba upoštevati tudi ta socialni vidik. V redu, hvala vsem. Mislim, da se moramo na hitro dotakniti zdaj še zadnje točke na dnevnem redu, saj nam preostaja le še malo časa. Izmenjava mnenj o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014. Dragi kolegi, kot vsi veste, je komisija objavila svoj osnutek proračuna za leto 2014, ki kaže na pravi začetek letnega proračunskega postopka. Konec junija so predsedniki vseh treh evropskih institucij dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020, ki um, potrjuje omejitve stroškov, ki jih je izglasoval svet februarja in o katerih smo glasovali tudi mi prejšnji teden v Strasburgu. V drugem poglavju um, finančnega načrta Evropske unije, ki zadeva tudi SKP, ta predstavlja znižanja neposrednih plačil, Eh, za približno 5 odstotkov. To bo prvo leto novega večletnega finančnega okvira. In do tega zniženja bo prišlo zaradi izvajanja novega mehanizma finančne discipline, kar je komisija eh, sporočila že meseca marca. Osnutek proračuna predvideva tudi druga znižanja v financiranjih za tržne ukrepe in razvoj podeželja. Kar pa zadeva drugi stebr, in tukaj pozdravljam med nami tudi poročevalca v senci za to vprašanje, pa je komisija obrazložila, da eh, bo novo programsko obdobje tradicionalno začela s skromnim nivojem plačil. Torej, eh, kar zadeva eh, predloge sprememb za proračun, so, je rok za uložitev predlogov sprememb 22. julija ob 12. Kolegica Dančila ima besedo, izvolite. Hvala lepa. Eh, nismo mogli pripraviti eh, projekta in zato bi želela pojasniti, zakaj. Torej, 27. junija so Evropske inštitucije uh, razglasile, da eh, so eh, sprejele eh, osnutek večletnega finančnega okvira in pa osnutek proračuna in to vključuje tudi SKP in če primerjamo predlog komisije in pa sporazum sveta, potem vidimo, da gre da eh, zagre za zmanjšanje za 3,4 odstotke od 386 eh, eh, milijard na 273 milijard in če to primerjamo z večletnim okverjem za prihodna leta. Vidimo, da gre za zniženje 11,3 eh, odstotke, se pravi zelo eh, pomembno znižanje, kar se tiče proračuna 2013 eh, pod poglavjem 2. Vidimo, da se vsa sredstva znižajo za 2,3 odstotka v primerjavi s sedanjim proračunom in kot veste, nimamo dovolj časa, zato ne bom šel šla v podrobne analize, ampak želela bi eh, omeniti to, da eh, vsi eh, kmetovalci sedaj spremljajo odbor za kmetijstvo in pa parlament in to leto, ki je ključnega pomena, ker je prehodno leto za vse kmetovalce, to bo ključno leto in zato moramo razpravljati o tem v našem odboru, moramo najti rešitve, skupaj seveda, rešitve s katerimi bomo ustrezno odgovorili potrebam tistih, ki eh, od nas pričakujejo pomoč in ne eh, zniževanje proračuna. Jutri imam sestanek s poročevalcem za proračun in poročala vam bom o vseh podrobnostih eh, za eh, proračun za kmetijstvo 2014 do 20. 20. julija. Opovdne je rok za uložitev amandmaja. Tu imamo 16 eh, pilotnih projektov, 11 starih in 5 novih in glede tega lahko odgovorim na vsako vprašanje, ki ga imate grazie Dancila hvala Dancila če ni prošen za besedo oziroma so gospa Lulink izvolite ja imam manjše vprašanje gospa poročevalka je rekla da bo prišlo do znižanj in da moramo najti rešitve za ta znižanja. In kaj so lahko te rešitve, če denarja ni? Kakšne rešitve so to lahko? <laughs> George, suggerisci tu. No, George, ti predlagaj. Crisis, <laughs> so. Torej, če ne bo še ene krize, potem bomo denar morda dobili nazaj naslednje leto. Questa può essere la soluzione. No, je pa serio. Ne, pravim, po mojem mnenju to ni resno. Imamo pač eh, zmanjševanje sredstev na eni strani in potem se pravi, da je treba najti rešitev. Pa kje je ta rešitev? Sama je ne vidim. Kaj to pomeni? Zahtevati več denarja? Tudi to ne gre, a ne? glede na to, da so bili doseženi dogovori. Zato ne moremo tukaj govoriti o rešitvah in mahati z rešitvami pred kmetovalci, čeprav točno vemo, da teh rešitev ni. No, poskušajmo dati besedo Aldu Longu, mogoče nam bo on ponudil kakšno rešitev. Merci, le Hvala, gospod predsednik. Uh, rešitev je težavna. Magične formule ni, ampak mogoče vam lahko ponudim nekaj elementov za razmislek o tem predlogu komisije. In pri tem bi se želel omejiti na dve glavni točki pri tem, saj vem, da se nam kar mudi. Prvič, mislim, da je pomembno poudariti novi scenarij, torej nov položaj, v katerem smo se znašli prvič za leto 2014, ampak v istem položaju se bomo znašli tudi vsa prihodnja leta, še zlasti kar zadeva prvi stebr. Različna situacija v primerjavi s preteklostjo je v tem, da nimamo več nobenega manevrskega prostora pri določanju pragov in e, sredstva za ta sklad bi se lahko našla z povišanjem stopnje finančne discipline in znižanje sredstev bi bilo pa povezano z znižanjem teh stopen. Torej jasno je, da bi eh, med tema dvema parametroma se lahko nekje igrali znotraj tega proračunskega podstopka, ki se sedaj začenja. Želel pa bi povdariti še nekaj, gospod predsednik, v zvezi z drugim stebrom, torej razvojem podeželja. Sredstva, ki jih je komisija namenila za to, so v skladu z večletnim načrtovanjem. Kar pa zadeva sredstva za odobritve plačil, je globalni prak, ki ga omogoča večletni finančni okvir v skladu z precejšnjimi zniženji sredstev, ki jih je morala sprejeti komisija in še zlasti ob upoštevanju tega, da bo rebalans proračuna za leto 2013 v celoti sprejet. Vemo, da bo to težko. Sploh glede na to, v kateri fazi smo sedaj pri izvrševanju trenutnega programa in glede na program, ki je predviden za obdobje 2014-2020. Proračun za leto 2014 predvideva povračila za izvrševanje programa za obdobje 2007-2013 in za novo programsko obdobje 2014-2020 smo izhajali iz hipoteze, da bo polovica eh, programov sprejeta že in odobrena že v letu 2014. Torej, kar zadeva sredstva za odobritve plačil za razvoj podeželja, je situacija vendarle kar težka. To je vse z moje strani. Hvala, gospod predsednik. V redu. Hvala, gospod Longo. Čeprav nam niste ponudili nobenih konkretnih rešitev, pa tudi ne prav uh, razveseljujočih novic. Uh, ampak um, v luči situacije v različnih državah članicah pač prav veliko alternativ ne ostaja. Prejšnji teden smo uh, sprejeli ta proračun tudi v skladu z dogovorom, ki je bil dosežen s svetom in s komisijo, tako da situacija je takšna, kot je. Ne vem, če bi mogoče želela še kolegica tu nasproti besedo. Ne, Torej, s tem zaključujemo današnji sestanek in e, naj vas spomnim, da bomo jutri ob 9. zjutraj tukaj v prisotnosti litovskega ministra za kmetijstvo, zato je pomembno, da bomo prisotni vsi. Hvala in lep večer.